je več. Moramo odstraniti enega socialista in enega iz ljudske stranke. Hvala. Konec glasovanja, sprejeto. Druga naslednja točka je ugovor v skladu s členom 106 poslovnika, dovoljenje za gensko spremenjeno koruzo NK603 krat T25. Le rapporteur dit. Bon, l'autre cheval est pas un Bart Stas. Yes. Ok, we have to vote, sorry. We... Tady torej, hlasujeme o 13. 14. točky skupaj. Uh, Silvi Godin, o Luciji bomo glasovali najprej in če eh, ta ne bo sprejeta, bomo potem glasovali o naslednji. Torej, sedaj glasujemo o osnutku resolucije, ki jo je predložila gospa Godin. Eh, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja to je zavrnjeno in sedaj glasujemo o predlogu resolucije eh, Balta Stajsa, Limbojlen, Nurebi. Glasujemo. Ste vsi glasovali dobro, konec glasovanja? To je sprijeto. Sedaj pa gremo na 15. točko. Preglednost, odgovornost in integriteta v institucijah EU poročevalec je poročevalka Enisa Childers in sicer začne, začnemo s kompromisom ena. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj glasujemo o predlogu spremembe 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 6. Šest za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto, sedem za, proti vzdržani sprejeto, devet za, proti vzdržani sprejeto, deset za, proti vzdržani sprejeto, enajst za, proti vzdržani sprejeto, proti vzdržani. To bomo preverili. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 12 za. Proti. Vzdržani. Sprijeto.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 proti vzdržani, bomo prevedili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 14 za proti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 predlog spremembe 21 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani sprejeta, drugi del za, proti vzdržani zavrnjeno, predlog spremembe 3 za, proti vzdržani zavrnjeno, 23 za, proti vzdržani zavrnjeno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 sprejeto. 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 za, proti, vzdržani sprijeto. 34 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani sprijeto, drugi del za, proti, vzdržani sprijeto. Predlog spremembe 35 za, proti, vzdržani sprijeto. 36 za, proti, vzdržani sprijeto vzdržani, zavrnjeno 37 za, proti vzdržani, zavrnjeno 38 za, proti vzdržani, sprejeto 41 za, proti vzdržani, sprejeto 42 za, proti vzdržani, sprejeto 43 za, proti, proti vzdržani sprejeto 44 za, proti vzdržani sprejeto 45 za, proti vzdržani sprejeto 46 za, proti vzdržani sprejeto 48 za, proti vzdržani sprejeto 24 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani, sprejeto drugi del za, proti vzdržani, to bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog spremembe 47 z uh, ustnim predlogom EKR ali, je, ali kdo nasprotuje ustnemu predlogu spremembe? Ne. Temu nasprotujete? Ne. Se pravi, da glasujemo o predlogu spremembe 47 z ustnim predlogom spremembe EKR za, proti, vzdržani, sprejeto. sedaj pa 75 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. 59 za, proti. Bomo preverili. Avete votato tutti? Vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. 62 za, proti, vzdržani sprejeto. 69 za, proti, vzdržani sprejeto. 50 za, proti, vzdržani sprejeto to bomo prebirili. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali konec glasovanja? Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o kompromisu 4. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sedaj predlog spremembe 52 za. Proti vzdržani sprejeta 53 za, proti vzdržani sprejeta 54 v dveh delih prvi del za, proti vzdržani sprejeta drugi del za, proti vzdržani to bomo preverili. ste vsi glasovali konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 55 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani. Sprejeto drugi del za, proti, vzdržani. Spet preverjamo.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 vzdržani. Rekl bi, da je sprijeto. 61 za. Proti vzdržani sprejeto. 63 za. Proti vzdržani sprejeto. Oziroma bomo preverili. Avete votato? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 64 v treh delih prvi del za, proti, vzdržani sprejeto drugi del za, proti, vzdržani sprejeto in tretji del za, proti vzdržani zavrnjeno. 67 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa glasujemo o osnutku mnenja, tako kot je bila dopolnjena elektronsko. Ste vsi glasovali konec glasovanja? Sprejeto, soglasno. Congratulazioni ovviamente a... Čestitamo seveda pripravljalki mnenja, gospod Childers. can I ask to all uh, the members and other people who are Lahko prosim vse, ki jih ne zanima naslednja točka, da zapustijo sobo. Please Torej vsi, ki vas ne zanima, naslednja točka, da zapustite prostor, prihajamo namreč na 16. točko dnevnega reda, gre za Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik, letni pregled rasti za leto 2016. Takoj bom predal besedo poročevalcu Andrejo Kovačeku. Izvolite. Zdaj, kolegice in kolegi, rad bi predstavil osnovne točke, s katerimi se ukvarjam v eh, tem eh, poročilu. Kot eh, veste, se je to poročilo objavilo pred nekaj dnevi. S tem želimo tudi preveriti, kako napredujemo pri doseganju ciljem Evropa 2020. Na določenih področjih je bil uspeh zelo omejen. Mislim, da je pomembno, da ponovno poudarimo našo zavezo, da dosežemo te eh, cilje. Evropa mora pokazati, da ima trdno strategijo, tudi da se vrne na izpolnevanje dolgoročnih eh, ciljev strategija EU 2020 ni izgubila svojega pomena in še vedno lahko predstavlja dober ukvir za spodbujanje gospodarske sin zaposlovanja. In to je bila temelja za širše zastavljeno strategijo, ki zdaj po polovici cikla zahteva nove posežke. Gospodarska rast se po nekaj leti mirovanja ponovno vrača in zdaj se moramo ponovno sredotočiti na dolgoročno vizijo za Evropo. Strategija EU 2020 eh, se mora bolje integrirati v evropski mesec, tako da bi zagotovili doseganje nezavezujočih ciljev Evrope 2020 eh, in zagotovili boljše izpolnjevanje tem ciljem. Okoljski vidiki morajo odigrati pomembno vlogo v procesu evropskega semestra, saj omogočajo rast eh, in inovacije na tem področju. Čeprav splošno podpiram novi pristop komisije, da se osredotoči na ključne prioritete, se moramo zavedati, da je ozelenitev gospodarstva in eh, vlaganje v bolj učinkovite zdravstvene sisteme povečali naš konkurenčnost, izboljšali varnost bave energije in izboljšajo tudi blaginjo evropskih državljanov. Evropski semester je ključno urodje za eh, spodbujanje ustreznih strukturnih reform v tem pogledu, pri čemer je treba upoštevati tudi okoljske eh, vidike ki prispevajo k doseganju širšim ciljem strategije Evropa 2020 eh, in omogočajo ustvarjanje novih delovnih mest tudi v času recesije se je zaposlovanje na, področ, na teh področjih povečalo. Zato moramo vse zaskladiti evropski semester in tukaj upoštevati zdravstvene in okoljske eh, vidike, ki so bili eh, zmanjšani v strategije z 41 specifičnih držav posameznih priporočil na samo 14 eh, v letu 2015. Jasno pa je, da eh, do tega ni prišlo zaradi napredka na teh eh, področjih politike. Izvajanje teh priporočil je bilo pogosto prej slabo zaradi tega, ker priporočila niso bila dovolj natančna oziroma so se osredotočali samo na prispevke in zdravstvene in okoljske vidike povezane z fiskalnimi učinki. Zato eh, spodbujamo upoštevanje konvergence, zato da bi spomnili eh, cilje, ko gre za socialne in okoljske indikatorje. To je lahko tudi dobro, zato da preprečimo kratkoročne investicije držav oziroma kratkoročne vrčevalne ukrepe držav radi izpolnjevanja proračunskih eh, obvez. Zaradi tega se je treba eh, loti tudi eh, ciljev, ki so bili vključeni v agendo za 2030 eh, in tudi trenutne zakonodajne pobude, kot je pobuda za krožno gospodarstvo. Nekaj bi rad povedal o tem, zakaj mislim, da bi morali zdravstvo posvečati večjo pozornost v evropskem semestru. Vsi vemo, da ima Evropska unija omejene pristojnosti na tem področju. Realnost pa kaže, da je boljše sodelovanje nujno potrebno tudi na tem sektorju, zato da bi omogočili velik prispevek k eh, razni zaposlovanja, zato mora imeti dobre rezultate v zdravstvenih sistemih, kjer je še veliko možnosti za izboljšave in zmanjšanje zigrenčnosti te, v teh sistemih. S tem bi zaključil, zahvalil bi se tudi poročevalcem v senci za sodelovanje pri pripravi eh, tega dokumenta. Se vam zahvaljujem. Lepa, da lahko začnemo z poročevalci senci, najprej s gospodom Zorinjom. Lepa, gospod eh, predsednik. Najprej naj se zahvalim poročevalcu za njegovo delo in izpostavim še tri točke. Nekaj k sporočilu komisije, nekaj pa k poročilu oziroma mnenju poročevalca, potem pa še nekaj drugih zadev. Kar zadeva sporočilo komisije, tukaj gre za to, zakaj moramo bolj upoštevati zdravstvene in okoljske vidike, do česar doslej ni prišlo. Želimo sodelovati eh, skupaj gre za izmenjavo eh, izkušenj, vključevanje socialnih in okoljskih eh, vidikov v politične odločitve. Kar pa bi bilo zelo pomembno, kar velja za vse dokumente Evropskega semestra, je, da bi vključili konkretne predloge, tako naprimer za prihranke pri energiji, v poročilo se je poročevalec osredotočil na najpomembnejše vidike, cilje je eh, v 2020, vračevanje za energijo, eh, trajnostni razvoj in eh, boljše upoštevanje zdravstvenih vidikov. Vendar moramo to še nekoliko ukrepiti, zdi se mi preveč omejeno. Upoštevati moramo tudi, v kakšnem času živimo, tukaj imamo COP21, migranska kriza, begunska kriza. Mislim, da bi tukaj še lahko naši teme, s katerimi se mora Evropska unija ukvarjati v naslednjih letih. Evropa v 21. stoletju potrebuje ozelenitev gospodarstva in za ta kompromis potrebujemo, se moramo ukvarjati tudi z večjimi temami. Upoštevanje okoljskih in socialnih vidikov ni v nasprotju z zaposlovanjem, lahko celo prispevek k zaposlovanju, zato se moramo ukvarjati z okoljskimi vidiki. V dokumentih Evropske komisije mora biti vključena tudi perspektiva za leta po 2020. Mnogi okoljski vidiki prisegajo leto 2020 in jih je treba prav tako vključiti. Mislim, da je to pomembno vključiti v naše mnenje, pri čemer ne smemo pozabiti na najpomnejše vidike in sicer naloge eh, drugega evropskega semestra. Hvala lepa, gospod Farija je naslednji. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, najprej. Naj. Naj eh, tudi jaz čestitam počevalcu Kovačemu za pripravo tega poročila. Besedilo je dovolj obsežno zajema vse točke, s katerimi se tudi strinjam. Če bi manj vlagali v ozelenitev evropskega gospodarstva, bi to pripeljalo do manjše konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Zato mislim, da moramo to posebej poudariti. Na tem področju moramo upraviti tudi ustrezno analizo in izkoristiti strateške instrumente, ki jih imamo na voljo v Evropski uniji. Moramo jih tudi analizirati ter ugotoviti, katere instrumente lahko vzpostavimo tudi na nacionalni ravni. To bi lahko pripeljalo do izpolnjevanja ciljev, sploh ko govorimo do ko govorimo o ciljih eh, trajnostnega razvoja iz eh, strategije EU 2020, delati moramo bolj povezano, tako kot je izpostavil tudi kolega Zorinjo. Za vse to so potrebni bolj učinkoviti proizvodni procesi. Eh, vire, ki jih imamo na voljo, moramo uporabljati bolj učinkovito, samo na ta način bomo lahko zagotavljali zaposlovanje, ki bo dejansko trajnostno. Analiza rasti, letni pregled rasti nas postavlja pred uh, strukturne probleme, s katerimi se moramo soočiti. Prestrukturirati bo treba izobraževanje sisteme, na trgu dela primanjkuje določene, določenih eh, profilov, naprimer inženirjev kar pomeni, da moramo bolje izpolniti potrebe gospodarstva na tem področju. Univerze morajo pri tem tesneje sodelovati z ustanovami poklicnega izobraževanja. Prav tako moramo posodobiti zdravstvene sisteme, pri čemer se popolnoma strinjam s poročevalcem. Prav tako moramo upozoriti na to, da predstavljajo vir eh, novih delovnih mest. In eden najpomembnejših virov blaginje državljanov v Evropski uniji. Naj še dodam, da tako kot je poročevalec že povedal, ni dovolj, če vse čas razmišljamo samo o vlaganjih, prav tako moramo bolj upoštevati tudi socialne, zdravstvene in okoljske vidike, ki prav tako prispevajo k trajnostnemu razvoju. V tem smislu moramo govoriti o davčnih olajšavah za inovacije, sploh na področju ozelenitve gospodarstva, kar bi podpiralo še eno vejo gospodarstva. Prav tako moramo več pozornosti posvetiti socialnim kazalnikom, saj obstaja nevarnost eh, socialne izključenosti in siromašenja družbe, čemu bo treba posvetiti večjo pozornost pozornost, pri čemer potrebujemo tudi večjo konvergenčnost na ravni Evropske unije. Sicer pa se lahko popolnoma strinjam s tem, kar je zapisal poročevalec Kovačev. Hvala lepa, gospod Škrlec. Hvala lepa, bom nadaljeval v hrvaščini. Zahvaljujem se gospodu Kovačevu za menenje. Vedno znova se vračamo na temo evropskega semestra in njegove ocene, ampak eh, konkretnih rezultatov ni videti. Tako da upam, da bomo še bolj okrepili ta vidik, ne samo gospodarstvo in rast. Pozdravljam. Priznavanje pomena krožnega gospodarstva in naravnanje z odpadki saj bo ta predlog komisija v kratkem tudi objavila. Prav tako se zahvaljujem za predloge glede energetske eh, neodvisnosti Evropske unije, kar bo izboljšalo konkurenčnost Evropske unije. Evropski semester mora postati bolj učinkovit in njegova evaluacija, zato moramo v to vključiti tudi podnebne, okoljske in socialne vidike, kot eh, tudi načrte strukturnih in gospodarskih reform za izboljšanje koordinacije med različnimi oblike politike. Prav tako mora odbor ENVI dobiti večji vpliv na področju zdravstva in zdravstvenih eh, sistemov eh, vlaganja v zdravstvene sisteme niso upoštevana v letnem pregledu rasti za leto 2016, eh, čeprav so pomemben faktor. In na koncu moramo izboljšati sistem izobraževanja in ga približati državljankam in državljanom. Za pametno specializacijo ne bomo samo zmanjšali prisposobnosti, ampak ustvarili nova delovna mesta, ki bodo spodbujala gospodarsko rast. Evropski semester mora biti orodje, ki bo spodbujalo eh, takšno politiko. Če no nišče drug ne želi besede na to temo, ne vidim nikogar, bom predal besedo gospodu Ionu Kodesku iz eh, Evropske komisije. Izvolite. You, Hvala lepa. Gospod eh, predsednik, bom zelo kratek. Zahvaljujem se vam za vaš interes za to temo evropskega semestra in hvala lepa tudi poročevalcu za pripravljeno mnenje. In pozdravljamo osredotočenje na te cilje v GD za okolje. E, tesno sodelujemo z e, GD Fin in e, generalnim sekretarjatom. Dejstvo je, da se je središče pozornosti v zadnjih letih ozredotočilo na vprašanje makroekonomske stabilnosti in rasti. In to iz eh, upravičenih razlogov. Komisija je želela boljšo implementacijo priporočil v krajšem času. Istočasno pa tesno sodelujemo Pripričani smo, kar potrjujejo tudi podatki, da okoljske politike prinašajo rast in eh, delovna mesta. Ustrez nadavčna politika lahko pomaga ključnim politikam na trgu dela. Te študije upravljamo glede na posamezne države članice in to upravljajo tudi kolegi iz centralnih služb. leto 2015 in naslednjem letu 2016 bomo imeli priporočila za države, ki se bodo osredotočali na okolje. To se bo okazalo v poročilih o državah, ki bodo na voljo državam članicam. Tu smo sodelujemo tudi z državami članice in imamo strokovno skupino, ki se neposredno ukvarja s tem, kako bi lahko izboljšali prispevek eh, okolja v evropskem semestru in obratno. Najlepša hvala. Hvala lepa. Zdaj pa vračam besedo poročevalcu, ki lahko zaključi to razpravo. Hvala lepa vsem eh, kolegicam in kolegom za njihove prispevke k pripravi tega poročila. Vse teme, ki ste jih izpostavili so seveda pomembne in mislim, da bomo skupaj eh, lahko pripravili dobro poročilo. Energetska učinkovitost, podnebne spremembe, migranski tokovi, socio, ekonomski vidiki, izobraževanje, kako dobiti dobiti več kadra na področju podnebnih sprememb in okoljske problematike, zelena delovna mesta. Veselilo me je, da je komisija zbrala podatke, ki potrjujejo, da okoljska politika koristi na področju ustvarjanja delovnih mest. Pozabiti ne smemo niti za zdravje in omenjali ste, da zdravstveno vprašanje niso dovolj vključena. Cilj nekaterih držav članic, da bi zmanjšali priporočila po državah na področju zdravstva ter torej zmanjšanje tovrstnih priporočil strani komisije. Tukaj gre za jasno subsidijarnost in pristojnost držav članic na vsak način, pa bi morali ustrajati na večjem povdarku na zdravstvo v evropskem semestru. Še enkrat najlepša hvala. Z moje strani veselim se že eh, dobrega sodelovanja vsemi poročevalci v senci. Hvala lepa tudi vam. Mislim, da moramo počakati za nekaj minut, ker moramo počakati na komisijo k naslednji točki. Preden zaključimo s to točko dnevnega reda, naj povem, da bo 8. december eh, rok eh, za vložitev amantmajev samo v angliškem jeziku, tukaj imamo vedno težave z časom, glasovali bomo na izredni seji v Štrasburu 21. januarja, v Ekonu bomo glasovali v februarju, februarju mar, mesecu marca pa na plenarnem zasedanju. Tako zdaj pa moramo par minut počakati na komisijo in potem bomo nadaljevali. five o'clock. Ura je pet. In lahko začnemo oziroma nadaljujemo. Tukaj imamo vprašanje, ki so ga poslanci postavili komisiji. in sicer gre eh, za izvajanje okoljske zakonodaje. Tukaj imamo predstavnike komisije, ki se jim zahvaljujemo, da so prišli. Začeli bomo z izvajanjem obstoječih eh, določil in imamo vprašanje, zato takoj predajam besedo komisiji. Predstavniki so Marjane Wenning, ki je z nami in lahko nam odgovori takoj na prvo vprašanje. Hvala lepa, gospod predsednik in dober večer vsem skupaj. Kar zadeva prvo vprašanje, je naš odgovor naslednji. Komisija ni videla zadnjih načrtov za izboljšanje kakovosti zraka za Združeno kraljestvo v skladu z direktivo o kakovosti eh, zunanjega zraka. Videli pa smo, da si prizadevajo na tem področju in to so nam posredovali eh, britanske oblasti. Smo konec leta in čakamo na zadnje načrte. Eh, Združene kraljestva za izboljšanje kakovosti zraka in eh, upamo, da bodo čim prej izpolnili zahteve. Kot razumemo, naj bi imeli 38 zon, con, v katerih so prekoračene vrednosti. Komisija torej pričakuje ambiciozne ukrepe, ki bodo ocenjeni, ko bodo načrti predstavljeni. Osnutki tudi zahtevajo izpolnjevanje pogojev v vseh zonah. V roki je 2025 v Združenem kraljestvu na nacionalni ravni. Je osnova nov okvir za čistejše cune, čistejše območja. Naj pa bi okrepili tudi eh, ultralahka vozila, električna vozila in posodobili vozni park, vendar pa rezultati še niso kvantificirani. Komisija bo pripravila mnenje glede dokončnega načrta za izboljšanje kakovosti, ki ga pričakujemo konec leta kar bi omogočilo zmanjšanje vrednosti do leta 2015, to je 15 let po začetku veljavnosti direktive o kakovosti zraka. Pričemer bi si želeli, da bi prekoračitve trajale čim krajši čas, kot to predvideva direktiva. Hvala lepa. Thank you very much. And now I think... Hvala lepa. Gospod Grote, se želite odzvati? äh, ich glaube, dass schon viele Dinge. Äh, gospoda Den se bi rad upravičil danes, ki ga ni danes, komisija je omenjena, da gre eh, za to, da je Združeno kraljestvo podalo novejše informacije in da pričakujete dokončne informacije do konca leta, ker je drugače bi to pripeljalo do tega, da bi kršili 23. člen, kar bi v končni fazi lahko pripeljalo do postopka zaradi kršitve pogodbe. Tako da je vprašanje s tem narišeno. Hvala lepa, potem lahko nadaljujemo s gospodom Pedičinim, Kricijem. gospod Gžip je postavil vprašanje komisiji glede ne izpolnjevanja obveznosti in eh, postopka kršitve. To je četrto vprašanje. Eno X dizelskih eh, motorjev in kršitve. Hvala lepa. Najprej Naj vas spomnim, da obstaja dožnost držav članic, da dosežejo mejne vrednosti na osnovi okvirne direktive o kakovosti zraka. Tukaj gre za obveznost eh, glede rezultatov, ne pa glede ukrepov, s katerimi dosežemo te vrednosti. Poleg eh, zakonodaje glede virov emisij imajo države članice na voljo še druge ukrepe za doseganje ciljev zakonodanje na področju kakovosti zraka, ekonomske instrumente, lahko se lotijo emisij tudi v drugih sektorjih. Glede na hude zdravstvene posledice onesnaženosti zraka bo komisija še naprej zahtevala izpolnjevanje zakonodaje na tem področju. Umitve določa direktiva o kakovosti zraka od leta 2010. Eh, te vrednosti v urbanem okolju eh, niso izpolnjene, sploh zaradi prometa. In tukaj smo dosegli več, kot eh, je predvideno za standardi Evropec. rok, eh, ki ga je predvidela komisija 2013 za revizijo direktive. In se to bi morali zagotoviti ustrezno izvajanje preverjene emisiji v realni uporabi, kar seveda predstavlja osnovo za revizijo ustrezne direktive. Mislim, Gzip. Gospod Gzip. Panie Przewodniczący, e, Gospod e, e, predsednik, moje vprašanje se nanaša na naslednje kalkulacije oziroma izračun stopen emisij in stopnje onesnaženja potekajo na osnovi določenih standardov glede emisij v prometu, vključujoč eh, ali vključno za vozili na dizelski pogon. Zadnji dogodki pa kažejo, da so emisije, ki so bile zabeležene med testiranjem, da so bile te bistveno niže od realnih emisij v cestnem prometu, sploh kar zadeva dušikove okside kar pomeni, da so skupne emisije teh vozil bistveno više, kot eh, je bilo teoretično ugotovljeno na osnovi vrednosti, ki so bile ugotovljene pri testiranju teh eh, vozil. Sploh v mestnih območjih eh, je veliko emisij iz prometa, ki predstavljajo velik del skupnih emisij kar pomeni, da tam eh, bistveno več emisij, kot je bilo prvotno izračunano za posamezne države članice. Države članice. imajo določene obveznosti ali bodo predpisane dodatne obveznosti in odgovornosti držav članic ki bodo morali izvesti ukrepe, ki imajo zdaj više emisije, kot so bile prvotno predvidene. Nekdo je nas tempča refleksija za šlat za tem stvir. To je torej neke vrste sekundarni razmislek o tem, po tem, ko smo gotovili, da določeno število dizelskih je motorjev, ki so na cesti, ima v bistvu bistveno više emisije, kot je zapisano v tehnični dokumentaciji. Zato je tako to tudi zanimivo z vidika nacional, zmanjšanja nacionalnih eh, emisij. Thank you very much. I don't know if other members. Mr. Eckhout. Hvala lepa, gospod Eichhout. Imam eno vprašanje glede tega. Eh, slišali smo o teh eh, emisijah, imamo tudi veliko razpravo o odločitvi, ki je bila sprejeta. Nam lahko poveste, kaj ne bi dosegli s temi eh, faktori konformnosti, ki se vključujejo 2,5 in potem 1,5 tukaj s tem spreminjamo dolgoročno emisije za vozila z 80 na 120 gramov. Kaj bo to pomenilo za emisije eh, NOx za 2020 in 2030? To namreč bistveno vpliva na kakovost eh, zraka. Nekoliko mi tukaj manjka vidik eh, GDN iz tega področja, zato me veseli, da se tukaj me pa zanima, kakšne, eh, kakšne posledice bo imela ta odločitev glede eh, najvišjih eh, emisij. Še kakšno vprašanje? Ne? Potem vračam besedo komisiji, da odgovori. Hvala lepa. Kot je komisija večkrat povedala, čeprav bi si želeli nekoliko bolj ambiciozne cilje, verjamemo, da je zelo dober prispevek, če zmanjšamo emisije v primerjavi s tem, kakšna je situacija sedaj, torej za več kot polovico. In mislimo, da bo to močno vplivalo tudi na emisije v zrak. Nimam še nekih podatkov, ki bi govorili o tem, kako te više emisije dizelskih eh, motorjev vplivajo na kakovost eh, zraka na splošno države članice, pa morajo izpolniti eh, določene omejitve glede onesnaženosti zraka do leta 2020. države članice morajo to narediti in kot sem že na začetku povedala, zato štejejo neke rezultate, ne pa ukrepi, s katerimi prijemo do teh rezultatov. Emisije, ki prihajajo iz teh vozil, bo treba nekako kompenzirati. Tukaj imamo naprimer eh, scheme urbanega prometa, mestnega prometa, imamo druge ekonomske instrumente in uh, druge ukrepe, ki jih lahko uporabijo države članice za to, da dosežejo predvidene cilje. Kar zadeva cilje 2030, zato um, te zadeve igrajo bistveno manjšo vlogo. Mislimo, da učinki ne bodo tako dolgotrajni zaradi spremembe voznega parka, verjetno sploh ne bo eh, prišlo eh, do vpliva na emisije, ki so predvidene v letu 2060. Hvala lepa. Zdaj pa lahko nadaljujemo z prvim vprašanjem iz druge skupine. Postopki zaradi kršitev na splošno. Vprašanje je postavila kolegica Veder in takoj predajam besedo komisiji. Thank you, Chair. We agree uh, with Strinjamo se. z eh, mnenjem, da se moramo ukvarjati z izpolnjevanjem direktive v državah članicah. In naš orodje je pač eh, postopek zaradi kršitev že od leta 2008. Se ukvarjamo z prekoračitvami vrednosti PM10, ki so veljale tudi že v okviru prejšnje direktive. Imeli smo oziroma bistveno smo si prizadevali na tem področju, področju in imeli 17 držav, ki so bile v postopku zaradi kršitve ko smo si torej pogledali, kako naj bi te države obravnavali zaradi kršitev, smo ugotovili, da je Avstrija izpolnila zeve, zadeve v roku, štiri države članice pa so bile obsojene zaradi neupoštevanja vrednosti PM10 strani Evropskega sodišča. vendar pa je tukaj šlo samo za pretekle kršitve in težko bi se okvarjali z tem, da bi te sodbe uporabili za zagotavljanje stalnega, trajnega upoštevanja strani drugih držav članic. Zaradi tega se nismo odločili eh, samo za izpolnjevanje menih vrednosti, ampak primernosti in sprejetih ukrepov za obvladovanje emisij PM10, zato smo sprožili nove postopke, za kar je bilo potrebno še več časa, ker je namreč za zelo kompleksno vprašanje. Gre tudi za področje, ki je zelo široko, ne smemo pa pozabiti tudi na to, da potrebujemo eh, veliko eh, sredstev ljudi, za obravnavo primerov eh, zaradi presežkov. Imeli smo 17 držav in celo vrsto načrto, eh, ki smo jih eh, dobili, zato da bi dokazali, da ni prišlo do prekoračitev. Prišli smo že do mnenja in Bolgarije smo že obdolžili pred sodiščem, kjer je situacija najbolj kritična. sledi še en, eh, to obravnavati ta primer in sodba bo potem mož, uporabna tudi v prihodnih eh, primerih, ki bi jih eh, lahko obtožili pred sodiščem. Vendar pa se nismo samo sredotočali PM10, ko so bile uvedene omejitve glede 1-2 v letu 2008 smo jih tudi vključili eh, glede na resno situacijo v Združenem kraljestvu. Smo najprej obravnavali to vprašanje, eh, pri čemer smo sporedno vodili tudi postopke proti drugim državam. Kar zadeva druge države, smo izvedli eh, pri. Eh, Eh, lodne preizkuse, ki vključujejo 17 držav članice. Med temi sta se dva že eh, postopka že zaključila, zato ker države že izpolnjujejo eh, pogoje šest, pa se jih je v tem letu premaknilo do postopka zaradi kršitve. Tako da trenutno ocenjujemo zadnje odzive. Hvala. Miss Barta. Thank you. Barta. Ja, hvala lepa. Hvala lepa za ta odgovor. Mislim, da uh, praktično vsak eh, poslanec je že dobil vprašanje od voljivcev, češ, zakaj sploh se omenjate to zakonodajo, če pa se noben zakon sploh ne uveljavi. To je za nas zelo, um, zelo velika frustracija. To je bilo sedaj sprejeto 2008 in sedaj še vedno govorimo o tem, kaj bo sedaj s tem, ali bo to sprejeto in potem sodišče in bla bla in to, sedaj je postopek zaradi kršitve in tako dalje in tako dalje. Vse skupaj zelo prepočasi. Če bi, ne vem, zunaj ukradla v trgovini, bi v bistvu eh, imela veliko vrečo na ramenih in bi potem kar šla proti policijski eh, postaji. Države članice ne spoštujejo predpisov, vidijo, ja, pa se oni tudi ne spoštujejo predpisov, torej v redu. Oni ne bojo, jaz tudi ne bom, kakšno leto, dve bo trajalo, preden dobimo to pismo, še vedno potem imamo par let, preden se to zgodi in tako dalje. Zato me res zanima. Vem, kaj pravite glede teh človeških virov, vem, da je to problem. Ampak če smo mi že policist ali pa če je komisija policist, torej da poskrbi za to, da se bo ta zakonodaja izvala, potem bi morali imeti ustrezne mehanizme, da opravite to delo, ne pa da se zanašate na države članice, da one same dajo te informacije na voljo. Torej, kako poskrbeti za skladnost? Ehm, ne moramo usmerjati držav v to. Moramo biti bolj ukrepni pri našem odločanju. Torej, tisti, ki krše predpise, mora biti kaznovani. Tukaj govorimo o kakovosti zraka, torej gre za življenja ljudi. In tukaj na vsak način pač moramo dihati zrak. Nimaš nobene izbire, moraš dihati zrak. In to je zelo, zelo počasna mašinerija. To je za nas zelo, zelo uh, visoka frustracija. Prvno bi vam rekla tole, gledajte, ali obstaja kakšna možnost, da komisija pospeši svoje delovanje pri tem kajti vemo, tukaj imamo eh, ta nek, ki se je pripravila, potem bodo tukaj vsi ti trialogi, ne vem kakšne razprave o tem, da bo vse skupaj narejeno in potem na koncu bodo vsi podpisali končni dogovor. In kaj potem, naslednjih deset let, dokler nekdo ne prozame vsega tega in uh, poskrbi za skladnost. Vse skupaj je velika frustracija za vse nas, kot sem že povedala prej. Mi kot poslanci se potem srečujemo z vrivci vsak dan in vedno me znova to sprašujejo. Pa zakaj v bistvu potem ne izvršite teh predpisov v praksi, če pa jih že spremete? Hvala. Ja, prosim. Ja, sveda, jasno je, da smo frustrirani. To je pač proces, in tega se treba vsebinsko lotiti. Prej sem poskušal razložiti, da tukaj gre za 17 držav članic, da gre za stotine teh območij, kjer vidimo preseganja, imamo na stotine takšnih načrtov, ki jih moramo oceniti. To moramo početi na takšen način, da imamo neko realno možnost pred sodiščem. Moramo opraviti skrbni nadzor. Tako lahko potem poskrbimo za to, da bomo opravili ustrezen postopek treba je vložiti v to vsa sredstva in prešoveške vire in seveda na koncu moramo zmagati na sodišču, kar pomeni, da to pomeni veliko pravnega dela, tehničnega dela, če želimo podkrepiti svoje argumente. Prav zato ti postopki trajajo tako dolgo. Potem prav tako veste, da nekateri postopki niso v naših rokah, ne moramo jih mi kar spreminjati, ti postopki pač veljajo, so v praksi in so se izkazali kot v redu tekom številnih let. Ampak ja, sveda je pa tudi res, kot pravite, da nekateri, tudi javnost naprimer, so razočarani in frustrirani. Ampak ne bomo zato končali s temi postopki zaradi kršitve. To je samo začetek, to je sedaj pomemben element celotne politike. Torej, ko vidimo, da neka država članica v bistvu uh, lahko preseže ali pa je že presegla te mejne vrednosti, potem navežemo stik z njimi. Potem se pogovorimo z njimi ali pa vsaj z predstavniki njihovih regij ali pa mest. Govorimo o tem, kaj se lahko izboljša. Tukaj imamo cel usporedni postopek, pri tem postopku poskušamo poskrbeti za to, da se torej, odpravi te presežke v določenih letih, kar potem tudi pomeni, da lahko potem uh, eh, priključimo ta postopek zaradi kršitve. Kar potem pomeni dvoje. Kot prvo, teh presežkov ni več, presežnih vrednosti ni več in ljudje so bolj navarnem, lahko dihajo čist zrak. In potem na drugi strani tudi res to, da se potem konča s tem zelo okornim postopkom pred sodiščem in pa še predtem. To sta ta dva sporedna kanala, s tem smo se zdaj ukvarjali že več let. To vse skozi počnemo in bomo počeli. Kot sem dejala, nekatere države so potem zagotovile skladnost s predpisi in smo pripričani, da bo tako tudi pri drugih državah, ki so trenutno v tem postopku zaradi kršitve kar pomeni, da pospešujemo postopke s takšnimi usporednimi kanali. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa vprašanje številka pet. Postavljeno z delcem v določenih močih, Frederik. Uh, Fredrik Federle zastavil to vprašanje, ampak prosim, želite vi tako dodati? Gospa, ja, prosim. Uh, glede delca PM10, kot je prej rečeno, še vedno veliko držav presega te omejitve, ampak smo pa videli tudi določene izboljšanja. Število prizadetih območij se tudi zmanjšuje. Potem pa še nekaj, kar bi rada podarila. Uh, v večini držav članic se problem nanaša na dnevne omejitve. Letne omejitve pa so v redu, torej so spoštovane. Tudi to je pomembno vprašanje. Torej, tukaj morda ne gre za pretirana preseganja, gre samo za občasna preseganja. Seveda to ni popolno, to je jasno, ampak vseeno to pomeni, da stvar ni tako huda, torej da vsaj letne vrednosti so spoštovane. No, to je še vedno resna težava in to je jasno, saj so nekatere države članice, ampak v drugih državah pa je vendarle jasno, da se lahko doseže skladnost z ustreznimi ukrepi na nacionalni in regionalni ravni. Tukaj imamo določene napovedi. V večini držav članic bi lahko dosegli to skladnost do leta 2020, najpoznaje do tega leta. Komisija to sem že povedala v preteklosti, že torej, eh, vlaga pravna sredstva na sodišču proti Bolgariji pri PM. Torej, izpostavljenost populacije in pa pomakanje skladnosti sta še posebno huda problema. To je torej za to državo, prav tako pa spremljamo tudi situacijo v drugih državah članicah. Eh, v teh 15 državah te so že dobile določena mnenja in pa dodatno pismo. Uh, oziroma eh, obvestilo. Potem bodo sprejeti še morda dodatni ukrepi. Bomo videli, odvisno od tega, ali bodo države vmes sprejeli ukrepe, s katerimi lahko mi gotovimo kot komisija, da ne bodo več imeli teh presega. Pa še potem vprašanje glede ozona. Okoljski cilji, ki so zapisani v direktivi, imajo manjši, blažji pravni status glede izvršljivosti pri PM10 je stvar zelo jasna, to je uh, nujnost in je obvezna, torej to mora biti doseženo, ampak pri ozonu pa imamo samo neke ciljne vrednosti. In te se torej um, dosežene, če je le mogoče, when possible, torej to potem omogoča več fleksibilnosti državam članicam. Tudi zaradi tega, ker je um, ozonska veriga v bistvu bolj dolgoročna. sprejetje direktive NEC je tukaj celo bistveno, kaj ti presežek teh ozonskih vrednosti se lahko pojavi v državi članici, eh, ki ni država, kjer so se pojavili ti prekurzori za ozon. Zato je zelo pomembno, da imamo nek dosleden koncept za vse. Tako da vemo, da države članice lahko na ta in ta način dosežejo svoje menje vrednosti, torej da ustrezno znižajo svoje emisije in pa tako tudi izboljšajo kakovo zraka. Kajti to potem pomeni, da jim ni treba skrbeti zaradi čezmenega učinka onesnaženosti zraka. Hvala. Ja, gospod Mele. Ja, hvala. Podobno kot prejšnje vprašanje, kaj ne? Kako to, torej, to lahko skupaj učinkovito delamo s temi državami. In ja, seveda, pri tej zakonodaji uh, gre za regionalizacijo teh stvari. In pri neku smo se naučili predvsem naslednjega. Vse gospodarske sektore je treba vključiti v to delovanje. Torej, ne samo vlada, ne samo regije, ne, vse skupaj potrebujemo, torej tudi vse gospodarske sektore. Uh, In ja, tudi ta koncept eh, zraka za druge ljudi, um, torej ko zrak potuje, tudi to upam, da bomo lažje rešili. 20 držav članic ne spoštuje teh predpisov. Torej, to je ogromno, samo še 8 potem ostane. Kaj bi pa oni rekli, če drugi ne spoštuje predpisov? In v bistvu se sedaj osredotočate samo na eno, ki je res zelo, zelo, zelo slaba pri tem delovanju. To je zelo slab signal. Torej, kaže to, kako pomembno je to za komisijo, oziroma ne pomembno. In potem se lahko vprašamo, kako bi lahko hitro izvali zakonodajo, ki smo sprejeli. Zato vem, kaj pravite, seveda. Ja, ampak sem pa frustrirana, kajti preveč ljudi v bistvu se lahko tako izmuzne um, zaradi tega pretirnega označevanja. Očitno nima mehanizmov, kako to hitro rešiti. In kako zaščititi zdrave ljudi. ne vem, če bi nekaj prihajalo skozi voda, bi bilo morda hujše, torej um, to bi hitreje bi tukaj ukrepali, ker bi to videli pri zraku, pa je vse tako nekje bolj umegle, torej v zraku. In zato um, je manj vidno. Torej, vem, hvala lepa, vem, da ni to ravno enostavno, ampak vse tukaj, kar počne Evropska unija, gledajte, ravno to problem um, neskladnosti očitno postaje nekaj, kar tudi ljudje opažajo in so vedno bolj zaskrbljeni. Hvala. Torej 16. Pa tudi ne gre za cele države članice, ampak samo za nekatere dele. Torej pogosto imamo samo neka žarišča, kar seveda potem ne zmanjšuje nevarnosti za ljudi tam, ampak ne gre za cele države, za cele ozemlja držav članic. Pa še nekaj, ja. Seveda, tukaj gre za pomen zaradi kršitve, to, tega se lotevamo po korakih, kajti najbolje, da začnemo na tej točki, kjer je problem najhujši, torej kjer so ti presežki najhujši in kjer je populacija najbolj izpostavljena. Ampak, kot sem poskušala reči in naj še enkrat ponovim, pri vseh zadevah, kjer vidimo presežke, naredimo določene korake. Ampak ima pa tudi neke prioritete in zato veljajo tudi potem kriteriji. Tukaj potem rečemo, ja, to je najhujši problem in tega se moramo najprej lotiti in potem gremo še na druge stvari. Ampak seveda pa upoštevamo vse druge, vse presežke upoštevamo in vse skupaj gledamo kot celostno sliko. Hvala. Hvala. Sedaj šesto vprašanje. uh, made by Pier Nicola Pedicini. Please. Torej um, There are various components here in this question. Torej, tukaj je več eh, stvari v tem vprašanju. Najprej kakovo zraka. Morda se včasih ponavljam, ampak samo da bomo res najjasnem te podatke glede kakovosti zraka ocenimo. Vsako leto te podatke pošljajo same države članice. Torej, naprimer, podatke za 2014, uh, eh, to naj bi poslali do septembra to leto in to je potem naša podlaga za preverjanje samega izvajanja. Pri kakovosti zraka imamo trenutno postopek zaradi kršitve proti Italiji in sicer zaradi uh, eh, PM10, torej delcev PM10. To specifično vključuje tudi AT15 eh, nič uh, ena. Moja današnja ni najboljša, ampak bom še eno prebrala. Torej. Aria Naopoli, Napoli e Caserta. Napoli in Caserta, to je to območje, za to gre. To deloma zajema torej, tudi to regijo uh, v zvezi s to kršitvijo. Potem voda. Komisija spominja na to, da ima država članice dožnost to, da preiščajo kršitve oziroma presežke, eh, ki pomenijo kršitve okvirne direktive za vodo in komisija spremlja, ali država članice izvajajo te postopke. Nedavno smo priporočili, da na Italija vključi tudi eh, nekatere bolj specifične, pa bolj splošne ukrepe proti kemični onesnažnosti in potem tudi spremlja določene črte glede upravljanja rečnih območij. To naj bi države članice sprejele in um, izvajale do konca 2015, hmalo smo že torej, um, pred tem, konec 2015 in potem se to predloži komisiji leta 2016, uh, tako da mi to pročimo. Potem odpadki. Evropsko sodišče je že obsodilo Italijo zaradi nespoštovanja direktive 2006-12EC um, e glede odpadkov v kampanji. Še posebno tukaj je problem preslabo omrežje glede odlaganja odpadkov in pa distribucije. Eh, prav tako je problem tudi zaradi preslabih deponij. Potem industrijski izpusti, tukaj imamo zakonodajo EU, kot vemo, to omogoča organom, da imajo na voljo vse instrumente za boj proti industrijski onesnaženosti. Če pride do kršitve okoljskih standardov, ne vem, zaradi zraka ali pa zaradi vode, velja, da nacionalne pristojne organi določajo dodatne uh, dovolilnice uh, in pa dodatne pogoje, ki so strožji od prej. Je pa treba uporabljati najboljše možne razpoložljive prakse. Če se ti pogoji potem kršijo, potem lahko pristojni organ zahteva od operaterja, da spreme vse nujne ukrepe za to, da izboljša to skladnost. Nijemo specifičnih informacij, glede onesnaženosti, ki prihaja iz teh obratov, um, ki so povezani z industrijsko onesnaženostjo. V kampanji imamo določeno regijo, ki jo tukaj preizkujemo, ampak potem imamo še druge obrate v Tjeriju. In tukaj moramo reči, da smo sprožili postopek zaradi kršitev proti Italiji, zaradi kršitve direktive industrijskih emisij, uh, zaradi obrata v Torantu. preko drugega postopka zaradi kršitve pa smo tudi sprožili nekatere druge stvari in torej komisija to trenutno izvaja in moramo rešiti vse te težave, kajti ponekod smo gotovili, da se krši EU okoljska zakonodaja. Hvala. Thank you very much. Pier Nikola Petičini. Uh, eh, kolega Petičini. Hvala, gospa direktorica. Hvala za ta odgovor. torej bili ste povabljeni na nek dogodek, kjer smo to obravnavali in tudi sami ste lahko prisluhnili um, ljudem, kako vznemirjeni so. Torej ne gre samo za Ilva di Taranto, tu sta dve ločeni zadevi. Po naše pa je treba poseči bolj odločno in sicer um, pri, pri, pri postopku kršitve. Treba je iti dlje, kajti ta postopek kršitve je nekako že vključen v kalkulacijo. In mislimo, da je treba um, zaradi kritičnosti zagotoviti, da bo komisija neposredno prevzela rešitev tega problema in da se to ne prepusti lokalni ravni, ko gre za sanacijo kajti to so območja, ki so, um, kjer je tudi veliko korupcija in um, to je treba upoštevati. Evropa um, da sredstva na voljo in drugi od tega profitirajo na škodo prebivalstva. Zato, postopek kršitve ne zadostuje. Zato sem prosil odbor za in vi, da se posvetite situaciji in da si ogledamo to situacijo, torej da gremo na obisk, tako da bomo lastne oči se prepričali o tem, gospa direktorica. To, tega ne bomo rešili 2015, ne do marca 2016. Če bomo vsi videli to, kar sem videl jaz, eh, se bomo zavedali tega katastrofalnega obso, obsega eh, tega pojava in enostavn navaden postopek rešitve ne bo zadostoval. Uh, Hvala. Ne vem, komisija, si želite odstati na to? Ne. V redu. Sedaj pa. Naslednja točka. Revizija trenutnih družb. Gospod Bölder, sedmo vprašanje. Torej, dam se to kar komisiji za odgovor. Hvala lepa, predsednik. Mislim, da je postalo jasno, da kakovo zraka uh, in pa ta direktiva uh, je ključna politika, če želimo zagotoviti čim boljše koncentracije, torej koncentracije, ki so pod uh, um, kritičnimi vrednostmi Svetovne zdravstvene organizacije. Leta 2013 je komisija opravila pregled te evropske politike za kakovo zraka in ta pregled je pokazal, da trenutno ni primerno revidirati te direktive za kakovo zraka, saj ne sedaj. EU mejne vrednosti so že v skladu s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije, naprimer za NO2 in pa z druge mene vrednosti, prav tako imamo tudi uh, eh, določene razhajanja pri nekaterih drugih stvarih, naprimer pri PM10 in pa PM2,5. Uh, eh, pri PM10, prosim, vedete, da 16 držav še vedno poroča o preseških. Tudi sedaj pri manj strokih mejnih vrednostih. EU. Torej, preden bomo dosegli menj vrednosti svetovne zdravstvene organizacije, moramo poskrbeti, da bomo najprej spoštovali svoje menj vrednosti, torej, ki so niže v tem primeru. Potem PM2,5 uh, menj vrednosti veljajo komaj da od januarja to leto, zato je treba najprej pridobiti vse podatke, potem bomo dobili boljši kontekst glede skladnosti. Program komisije za čisti zrak smo sprejeli 2014 in ta se osredotoča na to, kako doseči skladnost z že obstoječimi standardi do 2020. Potem imamo še revidirano direktivo NEC, zato da bi zmanjšali emisije do 2030. O tem smo že govorili prej. Torej, takšno znižanje emisij bo pomenilo tudi to, da se zniža koncentracija po celotni Evropi na splošno. Uh, bomo pa vseeno ohranjali to direktivo kakovo zraka in pa tudi ustrezne mene vrednosti EU v pregledu. Imamo veliko novega znanstvenega gradiva glede onesnaženosti, sploh pri P2,5 PM in Svetovna zdravstvena organizacija je tudi sedaj začela z novimi pregledi in pa reevalvacijami teh vrednosti. Te preglede in revizije bomo ustrezno uporabili, ko bodo na voljo čez par let kot sem že predajala, za enkrat moramo poskrbeti za to, da bodo vse države spoštovale trenutne standarde in potem naprej lahko spremljamo dodatne korake in poskrbimo za skladno z smernicami SZO. In to je naš dolgoročni cilj, seveda, naj to podarim, torej skladno s SZO in to je tudi v skladu z našimi cilji um, pri tem. Hvala. I don't know. Yes, we are dividing the work a bit. <laughs> Ja, malce smo si razdelili to delo. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa za odgovor na to vprašanje. Omenjeno komisije. No, moram priznati, da razumem te težave uh, v komisiji iz znanstvenih razlogov. Vem, da so strože standardi nujni, po drugi strani pa je tudi res, da ima potem realnost na terenu in pa države članice, ki enostavno ne spoštujo trenutnih predpisov. Kaj šele prihajajočih strožjih? To je nekoliko čudno. V bistvu potem nagrajujemo države članice, ker niso spoštovali trenutnih standardov. Kajti to sedaj omejuje našo možnost, da postajamo više standarde, torej bliže smernicam SZO. Vprašanje za komisijo imam. Zakonodaja je eno in si lahko predstavljam, da politično to ni ravno izvedljivo, torej da težko predlagate strože okoljske standarde kar takoj. Ampak, ko se pogovarjate z državnimi članicami, si lahko predstavljam, da mm, komisija vse skozi omenja, smernice SZO, da bi dali državam članicam vedeti, da naj spoštujejo torej trenutne predpise EU, prav tako pa v idealnem svetu bi morali tudi poskušali biti skladni s širšimi in višjimi strožjimi smernicami. Torej, komisija gotovo to vse skozi um, um, pove državam članicam, kaj ne? Ja, sreda, ja, vse skozi. Kot sem že prej povedala, vse skozi smo v stiku z državami članicami. Torej, torej glede teh postopkov zaradi kršitve, pa tudi nasplošno, se vse skozi z njimi pogovarjamo. Pogovarjamo se z regionalnimi akteri, z lokalnimi akteri in mesti. Jasno je, da smo povedali, da v prihodnosti gotovo želimo iti dlje torej bliže standardom SZO. Torej tudi naš um, ključni cilj um, iz programa za čisti zrak in pa uh, pri NEKU predlagali smo ta znižanja za različna onesnaževala. To bo potem pomenilo, da bi znižali zdravstvene škodljive učinke z več kot 50 odstotkov in to nam bo potem tudi pripeljalo do uh, standardov SZO ali pa bliže tem standardom. Ko bomo začeli s tem delovati in ko bomo videli tudi revizijo smernic SZO v zvezi z nekaterimi onesnaževali, potem lahko rečemo, da ja, v redu, bomo proučili vse te dokaze in podatke in potem se bomo odločili, torej, ali dejansko obstaja ta potreba za spremembe in kdaj naj dejansko revidiramo te vrednosti. Če si pogledamo, naprimer, kakovost zraka v Evropi, nedavno smo dobili to študijo, to vidite tudi tam v študiji EA in tam imajo določene številke in pa terminologijo, ki je zelo jasna torej mene vrednosti SZO, so naš končni želeni rezultat. Hvala. Thank you very much. Now I'm going to ask... Hvala. Sedaj pa sprašujem komisijo, ali lahko odgovori eh, še na zadnji dve vprašanji. Sicer predlagateljev ni tu, je ni tu, ker je na drugem sestanku tu v parlamentu. To je vprašanje tri eh, in sicer eno dve mejne vrednosti in postopek kršitve in osem eno dve um, mejne vrednosti emisije iz dizelskih vozil. Prosimo za odgovor komisije. Seveda bom rada odgovorila kar zadeva vprašanje 3. Potem, ko smo um, poizvedovali pri državah članicah, ki so poročali o prekoračitvah, smo seveda začeli postopek kršitve v najbolj hudih primerjih. In sicer gre za dva kriterija, in sicer velikost prekoračitve in prebivalstvo, ki je temu izpostavljeno. Države članice so posredovali informacije, ki jih sedaj ocenjujemo. V naslednjem obdobju torej ima, obstaja še drugi val postopkov, ki bo sprožen proti državam članicam, če bo to potrebno. Pri sedanjih kršitvah bi lahko prišlo do strožjih ukrepov zaradi resnosti, eh, zaradi resnosti te situacije in če države članice ne um, sprejmejo proti ukrepov. Torej, to je bil odgovor na tretje vprašanje. Sedmo vprašanje oziroma osmo, torej gre za en od dve omejitve in emisije iz um, vozil. Um, Torej, eh, tem, s tem, o tem sem že nekaj povedala. Komisija je eh, odločno ravnala, da bi vzpostavila eh, zaupanje v pravni sistem, v zaupanje potrošnikov in da se tudi pripričijo nadaljne škode za državljane in tudi za okolje. In da bi zagotovili ustrezno testiranje, in da se upošteva tudi tehnični napredek, je bila sprejeta določba, da od 2020 naprej bo izveden letni pregled um, ki, um, testov za RDE. In če bo tehnologija napredovala, bodo tudi vrednosti um, znižene. Potem um, emisije pri realni vožnji, to je samo ena stran medalje. Gre tudi za homologacijo, za sistem tržnega nadzora in treba je okrepiti um, tudi sistem nadzorov. Um, komisija že pripravlja spremembe na področju homologacije, da bi to bilo bolj solidno in tudi orodja za um, organe za izvrševanje, da bi lahko sprejeli ukrepe proti izdelkom, ki niso varni. E, šlo bo predvsem za e, zaščitne klauzule in tudi za možnost odpoklica takih izdelkov in e, pristojni organi bodo morali imeti za to ustrezna pooblastila in države članice bodo morale izvajati tržni nadzor in kontrolo vozil, ko bodo ta e, stopila na trg in e, razen tega eh, potrebujemo več pristojnosti tudi za komisijo, za poseganje um, tudi v primeru nesprejetja ukrepov strani držav članic. Zato bomo pripravili osnutek, um, ki se nanaša na homologacijo in eh, ta pravni akt ne bi bil čim prej sprejet. Um, seveda pa smo pozorni tudi za morebitni potrebne druge ukrepe, naprimer nadzorni sistem um, in neodvisni organi, ki izvajo ustrezne teste. E, izvedljivost trenutno preverjamo, predvsem tudi stroške e, in seveda vas bomo tudi še naprej obveščali o tem. Hvala. Ne vem, ali uh, želi kdo od kolegov postaviti kakšno vprašanje. Zgleda, da ne. E, dobro. E, zahvaljujemo se komisiji in s tem lahko eh, končamo sejo odbora. Naslednja seja bo 14. decembra oziroma 3. decembra bo se, skupna seja z uh, odborom Agri. Um, naslednja seja našega odbora bo potem 14. decembra. Ne?